skladu s pravilom 74 poslovnika parlamenta. Še dve pisni izjavi sta bili podpisani in sicer 26. leta 2012 gre pa za podporo pobudi za globalno ničlo in sicer za odpravo vsega jedrskega orožja po vsem svetu. Podpisniki so bili gospod Valesa, gospod Butikofer, gos gospa Kromberg, gospod Silvestris in gospod Cemke. Potem pobuda številka 28 iz leta 2012 glede Evropskega dneva proti nasilju v šolah. Podpisniki gospod Kumucakos, gospod Alvaro, gospod Anželili, gospa Badija Ikučet in gospod Taylor. To bo objavljeno tudi v zapisniku. Gospod Valesa naj bi prosil za besedo, pa tudi gospod Kumucakos. Najprej gospod Valesa, glede pobude 26, tako imenovana globalna ničla. Izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. Szan... Hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. Rad bi se zahvalil prav vsem, ki ste podpisali pisno izjavo o Global Zero Action Plan. Moram priznati, da so to vrstne pobude, pobude, ki potrebujejo in zahtevajo veliko zaupanja in pomembno je, da sodelujemo, da delamo eh, skupaj na ozaveščanju in na tem, da se svet osvobodi jedrskega orožja. Gre za jasen signal, da je jedrsko orožje relikt preteklosti in da ga je potrebno odpraviti za zagotavljanje varnejšega sveta za prihodnje generacije. Ob vse večjem številu primerov, ko se plutoni in jedrsko orožje preprodaja in izginja, se tudi povečuje nevarnost, da bi to vrstno orožje prišlo v neprave roke. Da bi obvarovali svet pred eh, to nevarnostjo, moramo celovito odpraviti jedrsko orožje. Globoko sem prepričan, da Evropska unija pri tem lahko pomaga. Ne moramo živeti v strahu pred možnostjo napake. Mislim, da smo našim voljivcem in naslednjim generacijam dolžni to, da delamo na odpravi jedrskega orožja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Valinca. Sedaj pa glede izjave številka 28, Evropski dan proti ustrahovanju in nasilju v šolah. Gospod Komocakos. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Karolina, šolarka iz Italije, si je pred tremi tedni vzela življenje, namreč vedno znova je bila izpostavljena ustrahovanju strani svojih sošolcev. To ni prvič. Večkrat se je zgodilo v zadnjih letih, da se je ta pojav pravzaprav samo še okrepil. Videli smo, da se je število teh primerov strahovanja povečalo. Gre za psihično, pa tudi telesno nasilje nad mladimi in šolari. Temu je treba narediti konec, kajti sicer bo situacija še hujša. Preventiva, po mojem mnenju, prava pot in te pojave treba zatreti v kali. Najprej pa je zato treba ugotoviti, kakšno je stanje. Zato se nam zdi zelo koristna ta pobuda proti ustrahovanju na šolah in to smo podpisali skupaj z nekaj kolegi. Želimo si, da bi takih prizorov na šolah ne bilo več. Želim se zahvaliti vsem, ki so sodelovali z menoj in podprli to pobudo. Danes, se mi zdi, imamo v Evropskem parlamentu resnično možnost, da dobimo to bitko. Prosim vas za trenutek pozornosti. V povezavi s tema obema izjavama bi rad spomnil na naslednje. Na plenarnem zasedanju smo sprejeli sklep, o precejšnjih spremembah pisnih izjav. Ker sem že kaj nekaj časa poslanec v tem parlamentu, naj povem, da kolegi vedno ozavestimo te spremembe z določenim časovnim zamikom. In ravno zato, ker vedno znova dobivamo dodatna vprašanja v zvezi s tem, kar je pravzaprav parlament z veliko večino že potrdil, bi rad povedal še naslednje. Eden od kolegov me je na poti, sem vprašal, zakaj ni možno več podpisati izjave. Rekl sem zato, ker je to že zaključeno. Glede člena 123 smo dejansko pripravili precej obsežno razlago ki smo jo dodali glede pisnih izjav. In moram reči, da so naše službe pripravile precej obsežen dokument, ki bo posredovan tudi vsem kolegicam in kolegom. Sedaj pa prehajamo na dnevni red. Eno samo spremembo sem dobil. Je to v zvezi z dnevnim redom? Če dovolite, najprej dnevni red, potem pa dobite tudi vi besedo.